priporočila, da bo ta pobuda tudi videla luč v obliki zakonodaje, zato da bomo zagotovili dostojanstvo teh bolnikov, kar si tudi zaslužijo. Najlepša hvala, gospa Matijaš, gospod komisar, s tem je razprava zaključena. Jutri bomo glasovali o polenih. Zdaj gremo na čas za vprašanja komisije. Zamujamo že 28 minut, skušali bomo naknaditi čim več časa. Prvo vprašanje je vprašanje številka 14 in gre za uporabo evropskih sredstev. Praš Avtor je gospod Nikolesko. Komisija lahko odgovori na to vprašanje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, komisija pozdravlja to vprašanje, kajti gre za javno razpravo o učinkovitosti kohezijske politike. Komisija se zaveda zelo težkega začetka tega obdobja programiranja, vendar pa podatki kažejo na to, da je komisija sprožila in nakazala več plačil kot kdaj prej. veliko teh plačil je že bilo potrjenih v državah članicah. To je dosti več kot v prejšnjih programih in poraba sredstev na tem področju se je sedaj pospešila. 21 odstotkov sredstev je iz kohezijskega sklada, 22 iz sklada EDF in 23 odstotkov iz sklada ESF Evropskega socialnega sklada. Kar zadeva srezanje podpori multinacionalkam. Moram povedati, da je cilj kohezijske politike rast in ustvarjanje delovnih mest v regijah in državah članicah. Vsak, vsaka vrsta ulaganja je treba videna v tej luči. Spodbujanje delovnih mest in gospodarsko rast lahko dosežemo na več načinov, s tem, da pomagamo malim podjetjem in velikim podjetjem komisija spodbuja vlaganja, ki so usmerjena malim in veliki, srednjim velikim podjetjem, s tem, da spoštujemo pravila Evropskega socialnega in razvojnega sklada. Velika večina produktivnih vlaganj in investicij za razvoj je osmerjena v malo gospodarstvo. Obstaja pa verjetno nekaj primerov, kjer se dovoli sofinanciranje za velika podjetja, če seveda ti spoštujejo cilj skladov in programov. Kohezijska poli politika je namenila 55 milijard evrov v obdobju med leta 2007-2013 namenjenih za podjetja. Velik del teh sredstev je bilo namenjen za inovacije malih in srednje velikih podjetjev. Multinacionalke ne prejemajo sredstev, ki prihajajo iz Evropskega razvojnega socialnega sklada. Podpiramo izobraževanje in šolanje za ljudi, da se pripravijo na iskanje delovnih mest. Zato je pomembno to, da poskrbimo za to, da bomo vključili prebivalce na delovni trg, ne pa ime ali aktivnost podjetij. Podjetja ne smejo dobiti sredstev za vlaganje, kar bi povzročilo izgubo delovnih mest. če pride do primera, ko podjetje, ki je dobilo kohezijska sredstva, zapre svoj projekt v petih letih ali v treh letih, ko gre za mala podjetja, mora vrniti ta sredstva. In še kot zadnje, čeprav obstaja več področji za izboljšanje, to ne pomeni, da lahko spregledamo pozitivne posledice kohezijskih skladov komisija ne zakriva oči pred problemi in smo predlagali že spremembe, ki smo jih že sprejeli in seveda se bomo še naprej trudili za izboljšanje učinkovitosti kohezijskih politik. Želimo doseči hitrejši razvoj revnejših eh, regij, vendar pa s tem koristimo tudi preostali Evropi. Najlepša hvala. Najprej damo gospod, besedo gospodu Nikolašku, potem pa še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 Hvala komisarju za kakovost eh, tega odgovora, vendar želim povedati, da če govorimo o tem, če razpravljamo o tem, potem se moramo posvetiti predvsem prihodnim ukrepom, da bi preprečili take situacije. In mislim, da se moramo vprašati, ali so taki rezultati, če se o njih obvesti javnost, mogoče ne škodijo Eh, škodijo zaupanju eh, državljanov v evropsko unijo. Hvala, gospod predsedojoči, spoštovani gospod komisar. Hvala za pojasnila, kajti to je osnova za razumno razpravo in tudi jasno opredelitev za naša srednja in mala podjetja, kajti eh, tam je zaposlenih dve tretjini aktivnih evropejcev in plačuje 8 odstotkov davkov. Zato je moje vprašanje naslednje. Ali menite, Eh, da bomo v prihodnje raziskovalno infrastrukturo lahko bolj okrepili na področju teh programov. Uh, Gospa Blinkevičute. Mm, Hvala, gospod komisar, za odgovor. Eh, moje vprašanje je naslednje. Eh, sredstva iz strukturnih skladov, predvsem socialnega sklada za Eh, boljšo usposobljenost delavcev, da eh, os, lahko ostanejo zaposleni. To je na vsak način zelo pomembno, ampak ali mislite, da, eh, s, da veljajo za velika podjetja isti pogoji kot za mala in srednja, po, srednja velika podjetja za pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov? Ali pa mislite, da eh, so določene, mislim, da naj bi zagotovili, da mala in srednje velika podjetja dobivajo sredstva na enak način, pod enakimi pogoji, gospod komisar, prosim. Ja, danke für die, uh... Hvala za vprašanja. Eh, raziskovalna infrastruktura. Zlasti, ko gre za področje inovacij, eh, potem mala in srednja podjetja že danes prejemajo iz IRTF e sklada znatna sredstva in sicer eh, v dvomestnem milijardnem eh, znesku na področju spodbujanja inovacij in sicer od 2000 do 2006. Mislim, da je bilo eh, več kot 30 tisoč podjetij, ki so se osredotočala na to področje in razmišljamo o tem, eh, da bi raziskovalna infrastruktura pridobila na pomenu zlasti v prihodnje eh, in eh, da bi to preseglo področje samega gospodarstva, da bi šlo to na področje temeljnih raziskav po možnosti še v tekočem mandatnem obdobju, bomo um, Eh, takšen raziskovalni projekt eh, prvič eh, spodbujali z ustreznimi sredstvi. Kajti raziskava tega projekta je tudi pokazala, da gre za zelo trajnostni učinek v regiji, ki presega sam projekt. Nastala bodo delovna mesta ne samo za raziskovalce, ampak tudi Eh, delovna eh, mesta eh, pri kooperantih, kajti na ta raziskovalna infrastruktura potrebuje kooperante, potrebuje storitve, servis. Skratka, to dejansko lahko postane neko vozlišče v določeni regiji, konkretno v neki mačarski regiji in to naj bi bil tudi signal za naslednje programsko obdobje zlasti v smeri univerz. Eh, ki in to ima lahko znova konkretne učinke, eh, kajti raziskovalne aktivnosti na univerzah eh, danes predstavljajo že eno tretjino aplikacijskih raziskav, to koristi gospodarstvu in ustvarja delovna mesta. Na vprašanje gospe kolegice. V okviru Evropskega socialnega sklada se praviloma Eh, osebe, torej zaposleni ali pa nezaposleni, eh, spodbujajo na osnovi usposabljanja in eh, omogoči se jim, da izboljšajo svoje sposobnosti na trgu dela. Bodi si v okviru podjetja, v katerem so zaposleni ali pa, če niso zaposleni, zato, da izboljšajo svoje kvalifikacije ali pa zato, da Eh, da se usposobijo za drugo delo. Lahko vam podam tudi primer, kajti morda ste namigovali na to, to se je vedno znova eh, kritiziralo. Eh, Naprimer, za sodelavce McDonald'sa so na voljo ukrepi usposabljanja. Tu je treba jasno razlikovati. To so bili ukrepi usposabljanja za sodelavce McDonald'sa, zato, Eh, da bi se lahko bolje usposobili v svetu dela. Eh, saj veste, včasih se kritizira, eh, da delovna mesta pri McDonald'su pojmenujemo za McJobs. Jobs to so eh, dela eh, samo za eh, določen čas, dela, ki ne potrebujejo velike kvalifikacije, to so dela, ki jih izvajajo študentke in študenti in kjer gre pa za to, da se te osebe še naprej usposobi. Tam, kjer pa gre za interno podjetniško usposabljanje in ravno tu je McDonald's popolnoma pokril stroške. E, mi skratka poskušamo in si prizadevamo za to, e, da bi usposabljanje e, bilo usmerjeno v osebne kvalifikacije in mislim, da tu ne bi smeli razlikovati, kje so ljudje zaposleni, ampak mora biti cilj ta, da se izboljša kakovost osebne kvalifikacije. In svet dela postaje vedno bolj mobilen in zato je treba eh, ljudi usposobiti, eh, da po možnosti ne bi bili izpostavljeni brezposelnosti. Hvala. Hvala. Sedaj pa sledi vprašanje gospi Gönc 16 o Evropskem inštrumentu za mikrofinanciranje Progres, ko bo komisar pripravljen. Mm, ima besedo. Hvala gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Vesel sem, da je tako, kar zadeva garancije, kot tudi kar zadeva sredstva, torej obe plati tega instrumenta sedaj delujeta. Samo tri mesece po začetku veljave smo eh, lahko zagnali eh, garancijske operacije v zvezi s tem komisija je predvidela poseben finančni instrument. Prve, prva mikroposojila bodo podeljena že v tem mesecu in razen tega sem vesel, da lahko poročam o tem, da je bila komisija tudi um, uspešna pri iskanju dodatnih sredstev. Uh, in sicer gre za 100 milijonov eh, dodatnih sredstev, ki smo jih eh, prejeli, dodatno k eh, denarju komisija, eh, denarju komisije. Tako da bo šlo za vse skupaj 500 milijonov evrov. Eh, eh, to, ta denar bo koristil predvsem brezposlenim, eh, socialno izključenim, ranljivim skupinam, ki imajo težave. Eh, dobiti posojila na konvencionalnem trgu. Uh, Ehm, seveda nam gre tudi za geografsko uravnoteženost in to je eden od ključnih elementov. Operacije, ki so že odobrene ali o katerih se eh, sedaj razpravlja, ehm, torej treba je zagotoviti predvsem različne vidike. Naprimer gre za en eh, posojilo, ki bo vsega ehm, odobreno eh, belgijskemu podjetju in eh, ta operacija, ki se pripravlja, bo tudi eh, geografsko ravnotežena 40 odstotkov eh, bo v, porabljenih v Zahodnji Evropi 60 odstotkov, v Srednji in Vzhodnji Evropi. Mikrofinanciranje je še posebej učinkovito če eh, nudimo podjetnikom tudi ustrezno strokovno pomoč. Eh, mislim, da bomo s tem tudi ustrezno lahko uporabili denar iz evropskih skladov in gre tudi za omogočanje samo zaposlovanja in za vzpostavljanje dejavnosti mikropodjetij. Več kot 2,7 milijard evrov smo namenili tudi eh, razvoju podjetništva. Eh, in razen tega jim lahko sofinanciramo tudi um, um, plačevanje obresti. Seveda pa pri tem odloča, o tem odloča tudi uh, država članica. Litva je naprimer rekla, da se bo poslužila te možnosti. Komisija bo seveda e, tudi še naprej poročala o napredovanju pri tem projektu. In Eh, predvsem bomo še naprej spremljali učinkovitost mikroposojil. Mikro, uh, nevladne organizacije in tudi Evropski socialni sklad bo spremljal to dejavnost. In razen tega bomo uporabili tudi kampanjo MUF, ki naj nagovori, nagovori predvsem mlade ljudi, da se sami zaposlijo in da tudi ustanovijo svoja podjetja in zato dobijo mikroposojila. Eh, gospa, gospa Belčidis, vaše vprašanje bo obravnavano kot naslednje. Ne, želim postaviti vprašanje v zvezi s tem, s to zadevo, ampak trije so se že eh, prijavili, gospa Gens, gospa pod exemple en gospod tic, en gospa Tikao. Gospa Göns. örömmel hallottam, biztos úr. Besz... Hvala. Hvala za eh, odgovor komisarja. Pred nekaj meseci smo dobili poročilo Evropskega investicijskega sklada in komisije, takrat se je govorilo o 200 milijonih evrov in še nekaj. Zato sprašujem. Prvotno je bilo predvidenih 500 milijonov v proračunu za to. In eh, kako je prišlo do teh dodatnih sredstev in to je tudi zelo dobro, kaj ti gre za blažitev posledic eh, tega pojava in zato smo tudi svoj čas hitro sprejeli to odločitev. Druga stvar pa za Eh, Evropski socialni sklad, eh, torej ali je možno eh, so, subvencionirati tudi odplačevanje obresti. Prvotno je to predvideno, ampak potem je komisija očitno malo zanemarila ta vidik in zelo pomembno je, da imamo konkretne informacije, ki jih lahko posredujemo ljudem, kajti ponavadi gre za bolj ranljive skupline. Hvala komisarju za informacijo hvala za to poročilo. Popolnoma se strinjam, da je instrument, o katerem se danes pogovarjamo, izredno velikega pomena, vendar moramo najti odgovor tudi na naslednje vprašanje. Katere države članice se pravzaprav poslužujejo instrumenta za mikrofinanciranje, kar me Eh, vznemirja v tem odgovoru, je, da moramo zagotoviti, da eh, prihaja do geografske uravnoteženosti. Zato vas sprašujem, katere države članice to pravzaprav uporabljajo. Gospa Tikao, hvala. Gospod komisar, ali je res, da je, res je, da je mlade še posebej po, prizadela ekonomska in finančna kriza. Ne smemo pa pozabiti na osebe starejše od 40, ki so brezposlene. Rekli ste, da je 60 odstotkov tega instrumenta namenjen uh, srednji in vzhodni Evropi. Ali ste Eh, tudi eh, ugotovili, kje so ovire za uporabo teh sredstev v Evropi. Gospod komisar, prosim. Ja, dank. Eh, hvala za vaše zanimanje in za vaša stališča. Tema mikrofinanciranje je dejansko tema, ki jo obravnava več generalnih direkcij. Eh, vsebinsko eh, vodstvo ima kolega Andra na področju regionalne politike, pa se ukvarjamo z vprašanjem. Naprimer, kar zadeva vprašanje obrestnih stopen, so stvari take, eh, da so določene države članice, ki tako rekoč kot pogoj postavljajo zgornjo mejo ki je približno pri 8 do 9,5 odstotkih, vendar pa je treba tukaj upoštevati tudi dejstvo, Eh, da seveda in eh, to se je odražalo tudi v pripravi eh, te celotne tematike, da pač režijski stroški v primerjavi z dejanskimi posojili, da so relativno visoki in zato tu nastajajo stroški, o katerih je treba razmišljati in tu je treba najti neko razumno srednjo pot in mislim, da se je to posrečilo. Kar zadeva drugo vprašanje, lahko poročam, da z inštrumentom Jasmin, ki naj bi služil temu, eh, da se pripravi ustrezno financiranje in da se na to eh, usposobi tudi finančne posrednike da je trenutno 15 eh, institucij, ki se v tem okviru pripravljajo v 15 različnih državah, 11 v centralni in srednji Evropi, torej v vzhodni in srednji Evropi in 4 v zahodni Evropi. Eh, nimam eh, natančno v glavi vseh teh držav, vendar pa so to večinoma eh, zajete vse novo pristopljene države in računamo, da bo v naslednjih letih 20 novih eh, posrednikov usposobljenih v okviru programov Jasmin. Kar zadeva zadnje vprašanje, prosim za razumevanje, da na pamet ne moram dati odgovora. E, to bomo e, napravili v pisni obliki, kjer bodo podrobno navedeni um, pogoji za omejitev dostopa. Vendar pa predpostavljam, da e, pogosto obstajajo problemi komunikativne narave, no kako naj rečem, obstajajo ovire. Eh, kajti eh, mnogi potencijalni kreditojemalci so osebe, eh, ki v normalni banki v navednicah rečeno ne dobijo več kredita, zato obstaja določen strah, določena zadržanost, da bi se obrnili na take ustanove. Če je temu tako, potem je seveda potrebno na tem področju delovati informativno. Hvala. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa sledi obravnava 15. vprašanja gospoda, gospoda Balčitisa. Gospod Tajani bo odgovoril na to vprašanje, ko bo pripravljen. benvenuto. Dobrodošli. Signor Presidente. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Evropska turistična industrija, tako kot dr številne druge ekonomske panoge, se sooča z vedno večjim izzivom globalizacije. Gre za izziv ki jo je komisija, s katero se je komisija spopadla že večkrat, e, torej industrija v obdobju globalizacije. 30. junija prejšnjega leta smo e, sprejeli posebno sporočilo o turizmu, ki v skladu z Lizbonsko pogodbo predvideva e, konsolidiran načrt za krepitev te konkurenčnosti tega sektorja, tako da bi turizem postal konkurenčna industrija, sodobna industrija, stabilna in tudi odgovorna industrija. Torej, oblikovanje eh, dobrega okolja za majhna in srednja podjetja na področju turizma je bistven del tega konsolidiranega okvira. Predlagali smo tri konkretne akcije. Gre predvsem za spodbojanje konkurenčnosti eh, turizma v Evropski uniji, drugič spodbujanje eh, dolgoročnega kakovostnega turizma in tretjič izboljšati prepoznavnost Evrope kot eh, celote turističnih destinacij, kakovostnih des destinacij in predvsem, da se ustrezno uporabijo tudi finančni instrumenti Evropske unije za nadaljni razvoj turizma. Te pobude naj bi dale sektorju inštrumente, da bi se soočal z izzivi in predvsem, da uh, se tudi sproži trajen konkurenčni razvoj. Gre za spodbojanje inovacij na področju turizma, za izboljšanje kakovosti in tudi za uh, izboljšanje usposobljenosti osebja, kajti ne moremo si zamisliti turizma kot sektorja, ki eh, ga vodijo samo družinska podjetja, temveč to potrebujemo bolj sodobno in bolj konkurenčno turistično organizacijo. Nekaj primerov, kar zadeva eh, kvalifikacije. Torej, Eh, gre za uporabo novih tehnolo eh, informacijskih tehnologij, eh, tudi to lahko privede k večji konkurenčnosti in vsi ti predlogi so vsebovani v sporočilu komisije, ki je bilo sprejeto tudi na svetu in tudi parlament se s tem ukvarja. Mo torej boljša uporaba različnih evropskih programov, Leonardo, ki je še zmeraj okvirni program za inovacije, eh, potem eh, tudi različni programi za mlade in tako naprej. Razen tega potrebujemo tudi strategijo za diversificirano turistično ponudbo in vzpostavitev virtualnega observatorija s eh, elektronsko podporo. Eh, kar naj bi ustvarilo pač ugodne pogoje za akterje na tem sektorju. Razen tega je treba opozoriti na to, da SMP-ji lahko se poslužijo tudi drugih pobud, eh, s katerimi lahko pridejo do sredstev. Naprimer, Jeremy, eh, eh, to je pobuda Evropske investic investicijske banke, gre torej za. Eh, sredstva in za posojila eh, malim in srednje velikim podjetjem, predvsem, da se jim zagotovi tudi eh, tvigan kapital. Želim ob koncu opozoriti na to, da so MSP v turizmu eh, da jim koristijo tudi pobude Small Business Act in parlament bo dobil posodobljeno besedilo tega čez nekaj tednov. Tudi Small Business Act bo postal instrument za varovanje malih in srednje velikih podjetij v turizmu in ta, to, ta sektor ima seveda velik potencial za nadaljni razvoj v naslednjih letih. Popolnoma prepričan sem o tem, da bi evropska politika lahko prispevala dodano vrednost uh, in bila komplementarna temu, kar delajo že države članice. Hvala uh, poslancu, ki je postavil to vprašanje in s uh, pomočjo komisije in tudi z mojim angažmajem bomo storili vse, da bomo olajšali dostop SMP-jem do eh, sredstev in skladov skupnosti, kajti turizem je ključni sektor ekonomije, gospodarstva v Evropi. Hvala, gos hvala. Najprej gospod Belčitis, potem eh, Fidance in potem Tikao, gospod eh, Belčitis. Eh, Zahvaljujem se za kolegu Belčitisu za to vprašanje. Predsedujoči prekinja govornika. Ja. Niste eh, na vrsti prvi. Najprej gospod Belčitis. Hvala, gospod predsedujoči. Želim se vam zahvaliti, gospod komisar, za tako obsežen odgovor. Vsak, eh, vsi, ki smo danes tu, upamo, da bodo napovedi, kar zadeva razvoj turizma, se tudi uresničile v prihodnosti in da bo ta sektor privlačen tudi za vlagatelje. Kot veste, turistična industrija ni enakomirno razvita v Evropski uniji. To ima eh, tudi objektivne razloge. Zato vas sprašujem. Torej imamo, naprimer, strategijo za Baltiško morje in privlačnost baltske regije je omenjena kot eden od glavnih strateških ciljev. Kaj je bilo v teh letih doseženo uh, pri uh, tem cilju? Sedaj pa sem na vrsti jaz. Se opravičujem, da sem začel govoriti že prej. Hvala gospodu Balčitisu za to vprašanje. Kaj ti gre za zadeve, s katerimi se bo parlament ukvarjal tudi v naslednjih mesecih in jaz sem poročevalec za to. Gospod Tajan je dal uh, močno spodbudo turističnemu razvoju v Evropi in o tem eh, govori tudi Lizbonska pogodba. Uh, dobili smo sporočilo z junija lanskega, me, me, junija lanskega meseca. In gre predvsem, postavljamo v središče mala in srednja velika podjetja, ki nas zagotovijo konkurenčnost. Uh, Eh, in seveda gre za usposabljanje inovacije. Pri financiranih gre za dve zadevi. Moramo vedeti, kateri skladi so na voljo, torej treba je obveščati o tem, takoj bom končal in 2014-2020 eh, moramo predvideti tudi še specifične politike za turizem. 30 sekund imate samo za dodatna vprašanja. Predolgo ste govorili, gospod. Dar. Eh, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, nekaj držav eh, uporablja regionalni program za konkurenčnost inovacije. Naprimer, Združeno kraljestvo in Grčija uporabljata ta program in tudi operativni, operativni program za regionalni razvoj. Sprašujem vas, ali načrtujete oblikovanje evropskega okvira za Eh, izboljšanje dostopa malih in srednje velikih podjetij do skladov Evropske unije, gospod komisar. Sedaj pa vas prosimo za odgovore na ta vprašanja. Hvala, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti gospodu Balčitisu, ki mi omogoča, da tu govorim o temi, ki mi je še posebej pri srcu. Uh, s, kot evropski komisar sem tudi pristojen za to. In mislim, da je to ena od prioritet Evropske unije, turizem. Ključna tema, in tu ne gre samo za politične pobude, eh, za katere se zauzemam, odkar sem komisar, in pomembno je to, kar je povedal gospod Fidanca pri sva, v svojem prispevku, ker tu ne gre za eh, pristojnost skupnosti oziroma pred Lizbonsko pogodbo ni bilo tako in zato tudi niso bila predvidena sredstva eh, skupnosti za to, torej, da bi spodbujali turistično dejavnost. Imamo naprimer programe kot so Kalipso, to je neka regionalna pobuda v Španiji in to je tudi zelo pozitivno, ampak če sem prav razumel eh, sporočilo gospoda Fidance, potem bo v poročilu parlamenta eh, podpora za to, da bi v prihodnih finančnih perspektivah več denarja namenili tudi razvoju turizma. To lahko vključi v, v osmi okvirni program in tudi v pro, ustrezne proračune, ampak parlament ne opozori na to, kaj ti težko je dati konkretne odgovore, če ni za to ekonomskih instrumentov. To ne pomeni, da ne bomo Eh, ravnali zelo odločno. Kot veste, smo sprejeli številne pobude. Belgijsko predsedstvo je organiziralo na Malti velik dogodek in tudi mačarsko predsedstvo je napovedalo velik dogodek v, pri prvem srečanju v Budimpešti. Pred nekaj dnevi smo se pogovarjali o tem. Torej, veliko prireditev v turizmu bo pripravila tudi mačarska. Uh, eh, bilo je vpraš, postavljeno vprašanje turizma v baltskem območju. Turizem uh, se ne nanaša samo na sredozemlje, na Italijo, Grčijo, Malto in tako naprej na Španijo, temveč to je pomemben vir za vso Evropsko unijo, vključno uh, eh, srednje evropske države in uh, seveda tudi severnoevropske države, ki se lahko ponašajo z, velik, z veliko uh, znamenitostmi in lepotami in v besedilu z 30. junija lansko leto se govori tudi o turizm, turistih iz Rusije, um, ki želijo pač obiskati druge države. So sicer še določene težave z vizumi, to velja tudi za Kitajsko, ampak vsi skupaj, skupaj z ministri držav članic, bomo poskusili rešiti ta problem, kaj, pr problem, kajti ta potencial je velik ruskih turistov in tudi kitajskih turistov. In uh, treba jim je olajšati dostop eh, in uh, od tega bi profitirale predvsem tudi baltske države, ker so najbližje tem območjem in to bi seveda tudi spodbudilo gospodarski razvoj v baltskih državah. To je v središču naše dejavnosti v korist turističnih politik in eh, veseli me, da številni ministri iz različnih držav pred nekaj tedni smo se, sem srečal v Londonu novega eh, Eh, ministra Združenega kraljestva za turizem in tudi Združeno kraljestvo odločno podpira turistično politiko Evropske unije in tudi Francija. Torej Evropa mora biti neka dodana vrednost kot celota. Vesel sem, da je komisarka Vasilju eh, tu hotela vključiti tudi velike športne dogodke, olimpijade in tako naprej, kajti to je nekaj, kar eh, je pomembno za vso Evropsko unijo. Vsaka država članica eh, naj bo tudi vrata, eh, skozi katera stopajo turisti in se od tam podajo tudi potem po ogledih po drugih državah članicah. To, zato se zauzema komisija in podpora parlamenta bo odločilnega pomena. Na vsak način pa bodo te razprave o turizmu prav gotovo zelo živahne in zanimive in uh, vse je povezano tudi z naslednjimi proračuni. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa sledi vprašanje, sledi vprašanje gospe Vasilju. Prvo vprašanje je postavila gospa Blinkevičute. Ko bo komisarka pripravljena, gre za 17. vprašanje programi in ukrepi za posodabljanje visokošolskega izobraževanja. Ko boste pripravljeni, gospa komisarka, eh, imate besedo. Well, uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Izobraževanje je eden Zdaj, torej, izobrazba je ena najpomembnejših faktorjev za zaposljivost. Tveganje za brezposelnost je 40 odstotkov manjša za tiste, ki imajo visoko izobrazbo, kot za tiste, ki je nimajo. Kljub temu pa je brezposelnost med mladimi previsoka. Preveč Tisti, ki so ravno zaključili visoko šolanje, se trudi za iskanje zaposlitve. Trud za izboljšanje zaposljivosti pa se začne dosti pred visokim izobraževanjem. Komisija sodeluje z državami članicami pri tem, da bi identificirali znanja in sposobnosti, ki jih morajo mladi znati in se jih naučiti v šoli. Dan danes mladi potrebujejo dosti več znanj in sposobnosti kot kdarkoli prej, zato da so uspešni v globaliziranem gospodarstvu. Veliko jih bo delalo na delovnih mestih, ki danes sploh še ne obstajajo. Veliko jih bo potrebovalo je znanje jezikov, medkulturno znanje in tako dalje. Tehnologija spreminja svet, ki si je sploh v hitrosti, ki si jih ne moremo niti zamisliti. Uh, Torej, nujno je, da inoviramo, da se izobražujemo in to bo en pomembnejših dejavnikov za zaposljivost. Tudi usmerjanje je pomembno. Mladi se soočajo z veliko izbiro vrst izobraževanj in zato se morajo pravilno odločati. To pa zahteva boljše informiranje o, o šolanju, o izobraževanju, ključno z jasno sliko o možnostih za delo. Zato moramo izboljšati kakovost služb za usmerjanje in orientacijo s tem, da sodelujemo z organi na trgu dela. Glede visoke izobrazbe, komisija je pred kratkim izdala pobudo Youth on the Move, zato da bi bilo izobraževanje in šolanje dosti bližje potreba mladih. Sedaj začenjamo z izvajanjem delov te strategije. Letos bo komisija predstavila komunikacijo o modernizaciji visokega izobraževanja. Zato bomo storili korake zato, da bi napredovali, da bi visoko izobraževanje postalo bolj relevantno in primerno stanju, realnemu stanju. Identificirali smo si ključne izzive in se odločili o rešitvah. Komisija bo ravno tako spodbudila Evropsko platformo za dialog med univerzami in podjetji. Zato, da bi izboljšali zaposljivo študentov, in izboljšali vlogo izobraževanja v trikotniku znanja. Transparentnost glede rezultatov univerz je tisto, kar lahko spodbuja konkurenco in pa tudi zaposljivost. Mednarodni eh, rankingi oziroma lestvice lahko izboljšajo konkurenco med univerzami in tudi njihove rezultati. Komisija bo predstavila študijo o temu sistemu zato, da bi razvili multidimenzionalni sistem evalviranja teh univerz. Evropa mora bolje predvidevati znanja, ki jih bomo potrebovali v prihodnosti. Zato je komisija objavila agendo za nove sposobnosti znanja za delo, kar je povezano z pobudo Jusa Domu. S tem želimo poiskati možnosti za pomoč mladim, da bodo ti bolj zaposljivi. Poleg tega jim moramo dati pravo mešanico znanja in sposobnosti za to, da se lahko hitreje prilagodijo na hitro spreminjajočo družbo. Ta panorama bo operativna leta 2012 in s tem bomo lažje predvidevali znanje, ki jih bojo zahtevali delodajalci in tiste, ki jih bomo potrebovali v prihodnosti. Komisija predvideva predloge za nove referenčne točke za to, da bi ljudje postali bolj zaposljivi v, na trgu dela. Imamo tudi programe za šolanje, izobraževanje mlade, vključno s programom za mobilnost, kot je Erasmus. Lahko pripomoremo k temu, da bodo mladi imeli več možnosti na trgu dela, s tem, da si bodo pridobili mednarodne izkušnje in s tem, da bodo razvijali svoje intelektualno razumevanje. Hvala lepa. Sedaj pa pol minute vsak za dodatno vprašanje. Gospa Blinki Večilpe je prva. Hvala lepa, gospa komisarka, za celovit odgovor. Rada bi zastavila dodatno vprašanje. Evropska unija bi morala zajamčiti pravico do kvalitetne izobrazbe v Evropski uniji. Kljub temu pa obstajajo velike razlike med kakovost dejavnostjo univerz in izobraževanje v državah šence, kot tudi med cenami za šolnine. Obstajajo tudi posojila, obrestne mere pa so seveda različne glede na državo, kar seveda eh, vpliva na to, za katera študije se bodo odločili mladi in tudi povzroča beg možganov. Kaj bo storila komisija za E, chciałem się pani komisarz spytać, czy twa... Jeszcze jedno dodatne pytanie. Zanima mnie, czy boste povečali sredstva, ki jih imamo na voljo za izmenjavo med mladimi v Evropi. V zadnjih letih smo imeli sredstva, ki jih imamo na voljo za programe, kot so Erasmus in drugi, ostali na, istem, na isti ravni in ta sredstva so predvsej nižja. In ali jih je, ker eh, je. Hvala, gospod predsedojoči. Eh, gospod komisar drži, da pri tej temi velja subsidijarnost. Eh, države članice dobijo sredstva iz Evropske unije za modernizacijo študijskih smeri. Povedano je že bilo, eh, da eh, imamo na voljo določena sredstva in da je zelo veliko držav dobilo ta sredstva. Zato konkretno vprašanje. Ali ima komisija informacije o tem, ali se ta sredstva učinkovito uporabljajo, ki so jih eh, prejeli države člani? Uh, Najprej bi rada odgovorila na vprašanje o razlikah med centri za visoko izobraževanje. To je res, zato potrebujemo več transparentnosti pri rezultatih univerz in zato sedaj izvajamo to študijo o izvedljivosti, na podlagi katere bomo preučili lestvice univerz, načrte univerz in standarde, zato da bomo študentom dali več izbire da bodo za izbiro imeli več informacij, da se bodo odločili, kje in kaj bodo študirali. Glede šolnin. Strinjam se, da visoke šolnine potrebujejo pravična posojila, vendar pa verjetno veste, da gre za pristojnost držav članic. Ekonomisti pa se strinjajo v tem, da je vlaganje v izobraževanje nekaj, kar prinese dolgoročne rezultate in rast. Zato vedno znova pozivam države članice, da ne zmanjšajo sredstev, ki se vlagajo v izobraževanje in šolanje. Strinjam pa se tudi z poslancem, ki je omenil pomankanje štipendij za mobilnost, kot je Erasmus. Ravno zaradi tega zopet izvajamo študijo skupaj z Londonsko univerzo za ekonomsko fakulteto, zato da bi lahko skupaj z Evropsko investicijsko banko ustvarili študentsko posojilo za mobilnost. S tem bomo dali možnost vsem študentom, ne glede na to, če so bogati ali revni, da lahko dobijo možnost za uporabo teh štipendij. Gospod Papa Nikolao je omenil strukturni razvojni sklad in iz teh sredstev države lahko črpajo za gradne infrastrukture, za izobraževanje. Pozanimala se bom pri komisarju Hanu, če obstajajo kakšni rezultati v zvezi s temi štipendijami in o tem vas bom kasneje obvestila. Najlepša hvala. Sedaj gremo na vprašanje gospe Morko Najte, številka 18, dosežki učencev v državah članicah Evropske unije. Gospa komisarka. Ja, thank you. Hvala lepa. Kot verjetno veste, je po pristojnosti držav članic, da se odločijo o svojem izobraževalnem sistemu. To je v skladu s pogodbo o delovanju Evropske unije. Kljub temu pa komisija sodeluje z državami članicami zato, da spodbujamo medsebojno učenje in izmenjavo najboljših praks. V okviru strategije 2020 je nujno za evropsko prihodnost, da moderniziramo izobraževalne sisteme zato, da postanejo najboljši na svetu. Raziskava PISA organizacije OEC je pomemben vir za takšne reforme. Leta 2010 je OECD objavil raziskavo PISA, kjer smo videli zelo mešano sliko držav članic. Vidimo znake izboljšav v nekaterih sistemih, nasplošno pa obstaja pomankanje izboljšav zato mora priti do nadaljnih izmenjav med komisijo in držav članic. Referenčna vrednost, ki jo je sprijela komisija leta 2009, ocenjuje znanje kot je branje, matematika in znanje, zato da bi zmanjšali slabe dosežke učencev do leta 2020. Rada bi vam prebrala nekaj iz poročila PISA. Delež slabih rezultatov v branju se je povečal za 21 odstotkov leta 2009, 2000, vendar pa se je ta spet izboljšala leta 2009 da bi zmanjšali delež leta 2000 na 17 odstotkov, je rezultat, ki ga nismo dosegli. Delež slabih rezultatov v matematiki in znan, v naravni, eh, naravoslovni znanosti pa se je zmanjšal od leta 2006. Delež slabih rezultatov je sedaj manjši pri naravoslovni znanosti kot pri matematiki. Če uporabimo leto 2006 kot izhodišno leto, potem vidimo, da je Evropa zelo mm, veliko dosegla glede napredkov na tem področju. Pri treh disciplinah v 25 državah članicah, kjer imamo podatke, imamo 22,5 odstotka Eh, slabih odrečencev z slabimi rezultati leta 2006 in ta delež se je leta 2009 zmanjšal na 19,6 odstotka. Torej vidimo, da smo dosegli velik napredek poprečno gledano v Evropski uniji. Komisija je um, analizirala rezultate in bo objavila zaključke v naslednjem poročilu. Novembra je svet povabil države članice in komisije, zato da se osredotočimo na možnosti izboljšave, izboljšanje pismenosti na področju matematike in naravoslovnih znanosti, um, da bi pomagali učencem zato, da so čim bolj neodvisni, da bi zmanjšali razlike med spoloma učencev in da bi povezali eh, ozadje učencev in rezultate in pa seveda, da bi preučili stanje glede etosa učenja in izobrazbe. Zato bo komisija oblikovala skupino na visoki ravni o pismenosti na področju matematike, naravoslovne znanosti in tehnologije. 1. februarja bo ta skupina začela z delom. Tam bomo predlagali nove politike, zato da bodo države članice lahko izboljšale učinkovitost in doslednost izboljš, eh, torej na področju osnovnih znanj in sposobnosti. Skupina bo zaključila svoje leto v sredini leta 2012. Tematska skupina o matematiki in razvoju znanosti in tehnologiji je že ustanovljena. Ta vsebuje nacionalne politike in strokovnjake na podlagi izmenjav najboljših praks, bo ta skupina identificirala ukrepe za to, da bi izboljšali situacijo učencev s slabimi rezultati pri osnovnih znanjih na nacionalni ravni. Imamo tudi program vseživljenskega učenja, kjer se osredotočamo na povečanje motivacij pri matematiki in razvojnih znanosti in da bi izboljšali tudi pismenost. Hvala lepa. Gospa Markunajte, izvolite, 30 sekund. Komisare, už iš samo atsakima. Eh, aš norėčiau paklausti. Hvala lepa, gospa komisarka, za vaš odgovor. Rada bi vas vprašala, imate mogoče kakšne podatke o državah, kjer so dosežki zelo nizki, kakšni so razlogi za to, obstajajo finančni razlogi, strukturni razlogi. In še eno vprašanje, kaj menite o osnovnem šolstvu? Kaj ti ta študija se je osredotočila na srednješolce torej kaj pa osnovna izobrazba gospa komisarka lahko prosim odgovorite čim krajše ker zelo zamujamo s časom vse podatke ki jih imamo od držav članicam vam, vam lahko posredujem ne vemo sicer zakaj je prišlo do slabših rezultatov v nekaterih državah članicah vendar pa smo izmenjali najboljše prakse znotraj našega dela in z veseljem lahko povem, da so v nekaterih državah uvideli velik napredek, ko so upoštevali najboljše prakse od leta 2006. Glede osnovnega, osnovnih šol, osnovnih šolcev, nimamo podobnih raziskav kot je PISA ker takšnih raziskav pač nimamo. Hvala lepa, da ste bili kratki. Sedaj pa gremo na vprašanje za gospod Krus. Šest minut imamo na voljo, imamo pa še dva komisarja, torej damo dva, na voljo dve vprašanji za vsakega komisarja. Gospod Papa Nikolao. Tri, seveda se upravičujem gospodu Kravlje, zato ker bom moral posredovati vprašanje v pisni obliki. Sedaj damo besedo gospodo, osna, gospe Krus, da odgovori na vprašanje gospoda Papa Nikolao. Prosim vas, kolegi in komisari, da ste čim krajši. Gospa Krus, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Sporočilo komisije o Evropi 2020 in o digitalni agendi za Evropo vsebujeta cilje, da bi vsi Evropejci do 2013 imeli dostop in da se da zagotovi, da bi do 2020 vsi eh, evropejci imeli dostop do širokoposlovnih po povezav z več kot 300 megabiti na sekundo. Torej, eh, in poznaje tudi več kot 100 megabitov na sekundo. Komisija se zavida, da brez javnega posiganja obstaja nevarnost, da se koncentrira eh, široko pasovne povezave za visoke hitrosti, predvsem v centralnih eh, območjih države. In to vpliva seveda tudi na izobraževalni sistem in na uporabo tehnologi komunikacijskih tehnologij v šolah. Eh, Samo 67 odstotkov šol ima dostop do široko pasovnega omrežja danes in v redko poseljenih območjih je to seveda še dosti nižji odstotek. Da bi preprečili eh, nadaljni razkorak, je komisija eh, sprejela ukrepe, skupen, eh, torej skupen okvir Tudi nacionalne in regionalne politike naj bi se zauzimale za dosego teh ciljev. Gre predvsem tudi za eh, znižanje stroškov za zagotovitev širokopasovnega omrežja in tudi za načrtovanje in usklajevanje in za zmanjšanje administrativnih bremen. Komisija je že eh, tudi eh, storila korake za Eh, povečanje investicij v obrobnih območij eh, s pomočjo kohezijske politike in sicer 2007-2013 za to sta predviden 2 milijardi evrov. Komis, sporočilo komisije predvideva tudi načrtovanje 360 milijonov evrov za um, Eh, širokopasovna omrežja na podeželju, ki bi jih vzeli iz kmetijskih skladov. Torej, treba je na vsak način do leta 2014 uh, eh, si, videti, si ogledati tudi, kako uh, pridobiti za to sredstva, naprimer tudi iz Evropske investicijske banke in drugih skladov. Uh, na vsak način uh, bo in nada, uh, torej dru, drugi steber digitalne agende se nanaša na digitalne veščine in uh, digitalna pismenost naj bi bila prednost uh, tudi uh, za katero se uporabijo tudi sredstva iz Evropskega socialnega sklada. Uh, Eh, in eh, tudi v evro izkaznico naj bi vključili eh, digitalno pismenost. Izobraževanje je zelo pomembno, torej gre za to, da potrebujemo večjo digitalno usposobljenost držav, kajti drugače bodo nekatere regije tudi zaostale. Zadnji podatki za EU, govorim eh, o letu 2006, kaže, da samo 67 odstotkov šol ima dostop do širokopasovnega omrežja in da so velike razlike med državami članicami in tudi med gosto naseljenimi območji in redko poseljenimi območji. Mi bomo izvedli nove preiskave o šolah in rezultati tega bodo na voljo ob koncu tega leta. Gospod Papa Nikolao, 30 sekund. Hvala, gospa komisarka, za ta izčrpen odgovor, ki ste mi ga dali. Želim pa dodati še naslednje. Sicer se sklicujem na Evropo 2020, torej na našo strategijo in naš cilj je da imamo enotni trg za digitalne trge eh, in to pomeni enake možnosti za dostop in razvoj na tem področju. Že eh, nekaj časa eh, potekajo posvetovanja, spominjam se posvetovanja v odboru za izobraževanje in rečeno je bilo, da naj bi bilo 500 tisoč novih delovnih mest v naslednjih petih letih na tem sektorju, če se pravilno spomnim. Konkretno vprašanje, ali so sprejeti vsi ukrepi, ki so potrebni? zato da bi ta delovna mesta dejansko uh, nastala in uh, ali bodo geografsko razporejena. Gospa komisarka, prosim. Gospod predsedojoči, eh, odgovor je da. Zelo dobro. Hvala za ta kratek odgovor. Sedaj pa sledi vprašanje gospoda Aylwarda, o številki za pogrešane otroke. Gospod, gospa komisarka, beseda je vaša. Gospod predsedujoči eh, komisija, deli mnenje poslancev, da je izvajanje in no, vzpostavitev številke 116000 za pogrešane otroke, da za pot To potrebujemo še dodatna prizadevanja v državah članicah. Tu govorim tudi o členu 27a direktive o univerzalnih storitvah, ki zahteva od držav članic, da storijo vse, da imajo eh, državljani dostop eh, do številke za pogrešane otroke komisija skrbno spremlja dogajanje v državah članicah in tudi pomaga državam članicam pri izvajanju. In do 25. maja 2011 naj bi to bilo zagotovljeno povsod. 17. novembra lansko leto smo sprejeli sporočilo, v zvezi z klicom, klicem v, številko za klic v sili za pogrešene otroke. Torej gre za to, da se ponovno pozove države članice, da eh, izvedejo ta projekt kot prioriteto in da je za to poskrbljeno v vseh državah članicah. In razen tega poudarjamo v našem dokumentu, da je treba uporabiti najboljše prakse, ki so se že uveljavile drugi. Um, ehm, tako kar zadeva eh, vzpostavitev te številke, kot tudi kar zadeva stroške tega. Torej, treba je zagotoviti na vsak način visoko kakovost storitve po vsod po Evropi, tako da uh, bo zagotovljena pomoč za starše in otroke, ne glede na to, kje so. Torej, eh, gospa Reding, moja kolegica, je pravzaprav bolj pristojna za to vprašanje. Gospod A. Ward, prosim, gospa komisarka, v preteklosti ste rekli, da eh, nekatere države članice eh, tega niso izvedle zato, ker to preveč stane, da je to ovira. In kaj boste storili? Eh, da se bo to odpravilo in kakšne možnosti imajo države članice, ki imajo težave s financiranjem te številke, tako da bo postala operativna v vseh državah članicah. Gospa komisarka, seveda poskušamo storiti vse, da bi, ampak torej da ker je to smiselno samo, če eh, je to na voljo povsod. Eh, strošek je eno vprašanje, ampak mislim, da je to še najmanjši problem. Eh, gre za to, da se predvsem eh, tudi zagotovi eh, Eh, trajna operativnost te številke, samo vzpostavitev ni tak problem in spremljanje, za spremljanje gre. Seveda pomagamo državam članicam pri implementaciji in zavedamo se, da je eh, na njih, da eh, v skladu z nacionalno zakonodajo to uredijo, ampak seveda v času finančne krize to se zavedamo, je za države članice še težje najti neko možnost za financiranje, tudi spremljanje tega. Nekatere organizacije eh, so upravičenke za eh, pridobitev sredstev iz eh, evropskih skladov, Eh, po drugi strani pa eh, seveda poskušamo pomagati tudi s svetovanjem, da bi uresničili ta projekt. Seveda je potrebna ustvarjalnost eh, in tudi nacionalne vlade naj bi bile ustvarjalne, da pač v proračunskih virih najdejo sredstva za to in mogoče tudi, da najdejo donatorje, tako da bomo upam, da vsi uresničili ta projekt, eh, ki se nam zdi zelo pomemben. Hvala. Sedaj pa sledijo vprašanje gospodu Kalasu. Prvo vprašanje postavlja gospod Poselt in sicer o um, železniških povezavah uh, skozi eh, Alpe. Ko bo gospod Kalas uh, pripravljen odgovoriti, potem mu dajem besedo in vprašanje gospoda Higginsa bo tudi zadnje vprašanje, ki ga bomo danes obravnavali. Gospod Hal, Kalas, prodim. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, prekoračitev Alp je seveda zelo resno vprašanje. In trenutno niti ne zgleda tako slabo. Kljub težkem finančnem kontekstu je bazni predor skozi Brenner. Eh, prioritetni projekt, to je uh, in komisija je namenja temu skoraj milijardo evrov. Uh, Avstrijsko-italijanska -ital medvladna komisija se je sestala novembra 2010 in Eh, to je vodilo tudi do eh, velikega napredka. Avstrija in Italija sta se dogovorili o skupnih stroških eh, tega predora in sicer 8 milijard evrov. In Avstrija je izrazila pripravljenost, da bo pospešila ta dela, tako da bodo načrti pripravljeni tudi do 2011. In tudi Italija se je zavedala, zavezala, da bo pokrila stroške za celotno obdobje gradnje razen tega lahko eh, eh, pozitivno poročamo tudi o dovoznih eh, po teh cestah do Brenerskega prodora in sicer na italijanski strani sporta Gardena in iz severa bo tudi Avstrija poskrbila za to, da bo do 2014 dovozna cesta z doline in zagotovljena seveda gre pa potem še za nadaljne povezave do Nemčije. Do, uh, na nemški strani se dela ne bodo začela pred 2012 in bodo trajala najmanj tri leta. Nemčija je 2010 eh, objavila načrt eh, za investicije in ta načrt tudi predvideva cesto med Mindnom in avstrijsko mejo. Uh, in eh, celoten tir bo tudi elektrificiran in tako naprej. Naslednja bo uh, uh, izjava o uh, torej, namirah med Avstrijo in Italijo in potem se bo takoj začel uh, postopek detaljiranega načrtovanja. Hvala, gospod Posselt. Prosim. Danke für die gute Antwort. Hvala za dober odgovor, gospod komisar. Drug del vprašanja pa še niste odgovorili. In sicer, kjer govorim o progi München-Mildorf-Frei-Lassing ki je del magistrale iz Pariza proti Budimpešti in to je posebno pomembno zaradi bavarskega kemijskega trikotnika in zaradi razpremenitve e, eh, proge proti Brennerju. Kaj ti, ko bomo imeli bazni tunel, bo e, odsek Rosenheim preobremenjen in zato bo zelo pomembno izgraditi odsek München-Mildorf-Freilassing-Salzburg, ki je prioritarni projekt komisije in prosim vas, da mi poveste, ali se vam zdi možno, eh, da bi se naslednje finančne perspektive lahko dali na voljo dodatna sredstva, ker gre za čezmeni projekt. Eh, hvala, eh, predsedojoči. Ja, gospod komisar, tukaj sem. To, kar se je zgodilo v Alpah, je lepo, ampak v Grčiji je tako, da in grška vlada prehaja eh, k zmanjšanjem in Grčija je nekako odrezana od omrežja. Eh, pravijo, eh, da je grška železnica zelo zadolžena. Kako želite oceniti ta razvoj, da je vedno manj sredstvo na voljo za to področje v Grčiji? Eh, in eh, železnice v Grči menijo, da eh, potrebujo denar iz sofinanciranja. Ja, Sicer Grčija ni v Alpah, ampak ok. Gospod Kalas, prosim, najprej nekaj o Grčiji. Oziroma na to ne morem odgovoriti, ker tudi ne poznam podrobnosti. Nisem dobil nobenih informacij o teh problem mih, kar zadeva Minden Mülldorf Relassing Salzburg kot eh, to je prednostni projekt 17. To se razvija. Začetna dela so se začela 2007, nekatera dela so končana. 19. aprila 2010 dvoj, dvotirna izgradnja. Eh, prehoterike in pri Müldorfu. Eh, to je financirano iz eh, načrta za obnovo v Nemčiji in sicer 11,7 milijonov. Torej, to se razvija, tam se nekaj dogaja in e, mislimo, da to ni večji problem v tem trenutku. Hvala. Sedaj pa sledi zadnje vprašanje, vprašanje gospoda Higginsa in sicer eh, pisanje eh, SMS sporočil med vožnjo. Gospod, Higgins, eh, gospod Kalas, beseda je vaša. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, komisija deli mnenje poslanca, da pisanje sporočil in tudi druge stranske dejavnosti, da je to nevarno pri vožnji. 2010 eh, smo eh, napisali tudi poročilo o uporabi mobilnikov eh, in to je objavljeno tudi na spletu, vendar nimamo statistik o nesrečah, ki jih povzroča ta praksa. Vse države članice imajo prakse, ki vsaj deloma prepovedujejo, da je to nevarno um, surfanje na internetu in tudi pisanje sporočil med vožnjo. Vendar, torej voznik uh, se mora povsem posvetiti vožnji. Tako ponavadi urejajo zakoni in komisija pravzaprav ne predvideva dodaten sloj evropske zakonodaje, kar zadeva uh, torej, uh, pisanje uh, eh, SMS oziroma tudi elektronskih sporočil in um, kar zadeva um, torej surfanje po internetu, gospod Higgins najprej. Torej, prisluhnil sem odgovoru. Pomembno je, da države sodelujo in mislim, da bi se morali države dogovoriti. Eh, moramo zmanjšati eh, število smrtnih žrtev in tudi resnih poškodb v cestnem prometu. Ena od novih tehnologij, ki eh, moti voznike, je pač eh, pisanje teh sporočil. V državah članicah veljajo različna pravila. In zelo sem razočaran, da nam komisar ne more odgovoriti na bolj zadovoljiv način na to vprašanje, gospod Geli. Želim podpriti gospoda Higginsa, ki je izpostavil to pomembno vprašanje. Tudi jaz uh, nisem navdušen nad uh, komisarjem, um, ki govori samo o izmenjavi najboljših praks. Zakaj naj bi vse spodbudili države članice, da bi uh, Eh, povsod vladale, vladala ista pravila. Kajti to bi bilo prav gotovo eh, v interesu varnosti in s tem bi tudi eh, preprečili smrtne žrtve. Gospod, gospa Elvard. Čisto na kratko, rada bi obvestila kolege, da sem poročevalka za poročila o čezmejnih dejavnostih točko, kjer smo želeli doseči predlog komisije in zahtevali od sveta, da bi dobili seznam kaznjivih dejanj zaradi uporabe mobilnih telefonov. Nažalost pa Irska in Združeno kraljestvo ne sodelujeta, imata pač možnost opt-out to je težava, s katero se soočamo in upam, da bi lahko izboljšali to v Evropskem parlamentu. Združeno kraljestvo si želi opt-in. Hvala lepa. Prizvod Kalas. Gospod Kalas, prosim, hvala. Eh, akcijski načrt za varnost eh, cestnega prometa je bila prednost in izvajanje tega projekta je, iz, je prednost uh, delovanja komisije. In mislim, da smo tudi dosegli velik napredek, zmanjšalo se je, še, se je število nesreč. Za svojo državo lahko rečem, da je ob začetku 90-ih let bilo 400 smrtnih žrtev, lani pa 78. In to Eh, če upoštevamo, da se je število vozil eh, bistveno povečalo, je to velika sprememba. Hvala, gospa Valersender, ki je eh, opozorila predvsem tudi na izvrševanje kazni, ki se zaračunajo za, v cestnem prometu in da se to izvršuje čezmejno. Torej, to bo naša naloga. Mislim, da če povečamo število zakonodajnih aktov na evropski ravni, eh, to ni edina rešitev. Eh, ker nekateri nas kritizirajo, da imamo preveč evropskih zakonov. In po moje je to zadeva, kjer je javnost v državah članicah ravno tako zaskrbljena kot evropska javnost nasplošno. In mislim, da ko gre za eh, prekrške v cestnem prometu, eh, je treba zagotoviti, da se izvršijo kazni čezmejno. Hvala. Hvala tudi tolmačem. S tem prekinjamo zasedanje, ki se bo nadaljevalo ob devetih.